Exactly. Colleagues, Dragi kolegi, prosim. Prosil bi, da sedete na svoja mesta in bomo začeli z našo sejo. Kot veste, imamo najprej skupno sejo eh, odborov eh, za gospodarske in monetarne zadeve in eh, za proračun. Torej, Najprej bomo sprejeli dnevni red in rad bi čestitev prvom Žberes, ki je nova koordinatorka za skupino socialistov in demokratov. So we move to chair announcement. There are no chair announcements. Tako eh, sporočila predsedojočega, nimam sporočil. Najprej odobritev zapisnikov 14. Eh, oktobra eh, in 15. decembra ter 26. aprila sprejeta. Sedaj pa bomo imeli razpravo o osnutku poročila gospoda Bögeja in gospe Beres. Gre za proračunsko zmogljivost eh, evroobmočja. Kot veste, sta eh, poročevalca predstavila eh, zelo zanimiv in ambiciozen osnutek poročila, Imela ste tudi nekaj pomembnih misij v evropskih prestolnicah eh, in eh, imeli smo tudi nekaj sej na to temo. Pred kratkim smo imeli sejo z gospod Regling, ampak veliko dela nas eh, še čaka, veliko dela je bilo že upravljenega. Rad bi se vam zahvalil za to, kajti to je zelo, zelo pomembna tema. Imamo proračun, ki je proračun za enotni trg, ampak sedaj imamo tudi enotno valuto. In to je ravno bistvo. Kako upoštevati tudi to, da nimamo le enotnega trga, ampak tudi enotno valuto in kako lahko dopolnimo proračun eh, za enoten trg z proračunom za enotno valuto. Torej, besedo eh, dajem poročevalcema. Eh, najprej, prvo, šperes. Najlepša hvala, gospod predsedojoči v skladu z členom 55 eh, in eh, v sodelovanju obeh odborov eh, smo pripravili ta delovni dokument, o katerem smo že razpravljali pri naši prejšnji seji. Danes eh, predstavljamo osnutek eh, poročila, ki bo služil kot osnova za razpravo med kolegi. Sodelovala sem z kolegom Reimerjem Bögejem, ki žal eh, zamuja. Vendar pa lahko govorim tudi v njegovem imenu. Namreč sodelovala sva pri pripravi eh, tega osnutka poročila, skupaj sva upravila nekaj misij eh, in eh, v glavnem se strinjava izhodišče tega poročila je, da proračun Evropske unije nikoli ni bil vsega, spremenjen po prehodu eh, na evro. Proračun. Eh, Impact, ki na, a proprement parler, jamais fait l'objet d'une étude d'impact euh, et dont les conséquences. Opravili smo presojo vpliva in eh, veliko izgodovinskih razlogov za to, da revizije evropskega proračuna ni bilo. Kriza eh, sama je pokazala, eh, kako eh, zelo krhka je situacija v evroobmočju. Zaradi tega sva soporočevalca prepričana, da ko govorimo o dosežkih gospodarske in monetarne unije, moramo govoriti tudi o specifičnem proračunu za evroobmočje. Naš parlament naj bi eh, do od leta 98, ko je bila sprejeta eh, resolucija, ki jo pripravil naš kolega Metan. No, že takrat se ukvarja eh, z uh, vzpostavitvijo sklada za stabilizacijo evroobmočja. Uh, Kolegi so prepričani tudi, da je eh, v poročilu petih predsednikov kar eh, nekaj eh, koristnih točk, predvsem sva z soporočevalcem prepričana, da. Se je potrebno dobro pripraviti na razpravo o tej temi in poročilo petih predsednikov je potrebno ustrezno dopolniti v skladu eh, z dognanji, ki smo izbrali. V času, ko eh, po pripravi tega poročila. Upam, da bomo imeli bogato izmenjavo mnen. Vem, da je to tema, ki je blizu številnim kolegom, kljub temu pa bi rada povedala še, eh, za kateri pristop sva se s soporočevalcem odločila. Opozorila sva ta parlament, da mora zahtevati Evropski mehanizem za finančno stabilnost in integracijo tega mehanizma v skladu z metodo skupnosti. To, eh, kar je zahteval parlament, eh, mora biti vključeno tudi v drugo fazo izvajanja eh, načrta, ki je predstavljen v poročilu petih predsednikov. Evropski eh, mehanizem za finančno stabilnost mora torej postati del metode skupnosti in pri tem eh, ne gre zgolj za proračun Evropske unije, ampak tudi za večletni finančni okvir. Zaradi tega je potrebno eh, izpiliti ta mehanizem in v skladu s tem je potrebno podati tudi predloge. Potrebno je tudi predloge, dvigniti eh, maksimalno raven sredstev predvidenih v večletnem finančnem okviru. Na ta način bomo ukrepili proračunsko zmogljivost Evropske unije. Potrebno je namreč zagotoviti konvergenčnost eh, in eh, sposobnost odzivanja na asimetrične pretrese, hkrati pa je potrebno poskrbeti tudi za sposobnost odzivanja na simetrične pretrese. Cilj tega poročila je, da eh, zberemo različne eh, podatke, to sva s soporočevalcem počela tudi na številnih misijah. Potrebno je zagotoviti namreč zadostna eh, finančna in pa proračunska sredstva za odziv na morebitne nadaljne pretrese. Torej prva točka, konvergenčnost. Konvergenčnost je vsak, na vsak način ključnega pomena, če želimo zagotoviti trajnost evroobmočja. Hkrati lahko na ta način zagotovimo tudi ustrezno raven eh, javnih in pa zasebnih ulaganj. Eh, ne smemo dovoliti, da bi se situacija, v kakršni smo danes, nadaljevala. In ko eh, bomo pripravljeni naslednji finančni okvir, je potrebno vključiti instrumente za izboljšanje konvergenčnosti predlagava tudi, eh, da nadaljujemo eh, z razvojem pobude, eh, ki ste jo vi, gospod predsednik, podali skupaj z Elmarjem Brokom in pa Gujem Ferhaufštatom v okviru poročila štirih predsednikov. Gre za opiranje na mastrihtske kriterije, ki so vodili v velike reforme v državah članicah in pa uh, v uh, vzpostavitev uh, mehanizmov, ki so namenjeni bolj uspodbujanju kot pa sankcioniranju. Na ta način uh, želimo izboljšati učinkovitost uh, evropskega proračuna. In tukaj gre za posodobitev instrumentov, ki smo jih vzpostavili po vzpostavitvi evroobmočja. Potem je tukaj odziv na asimetrične pretrese. Ekonomisti pravijo, da je to ključnega pomena, to je v srčiki našega voja in zato uh, sva, uh, se so poročevalci odločila, da bova ravno uh, to točko izbrala kot drugo točko v najnem poročilu. Gre za uh, mehanizem uh, za vzpostavljanje stabilnosti in pa za pristop skupnosti ta mehanizem eh, je eh, trenutno vezan na pogojevanje. Eh, z soporočevalcem pa predlagava avtomatičen proces. Na ta način bi se lahko izognili nepotrebnim napetostim in poskrbeli za ponovno vzpostavitev delovanja evroobmočja. Že več let se eh, pogovarjamo o dveh eh, različnih eh, mehanizmih. In sicer gre tudi eh, za eh, sklad za deževne dni, torej za težavne čase in pa eh, še eh, sklad eh, za eh, zagotavljanje minimalne ravni zaposlenosti. ko eh, se bomo enkrat eh, dogovorili o eh, teh mehanizmih, pa moramo razmisliti tudi o upravljanju. Kar nekaj predlogov je bilo podanih in prepričana sem, da se bodo kolegi na te predloge odzvali in na ta način prispevali k naši izmenjavi mnenj. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa čakamo na gospoda Bögeja. Medtem pa dobi besedo gospod Balc v imenu skupine ELS. Uh, <clears throat> um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naš eh, poročevalec v senci, Sigmund Moser, me je prosil, da spregovorim v njegovem imenu, kajti kot eh, predstavnik za tisk Evropske ljudske stranke mora biti prisoten pri 40. obletnici eh, naše stranke eh, in svečanost v ta namen poteka v Luksemburgu, zato je tudi on v Luksemburgu. Prosim me, da spregovorimo o njegovem imenu in to bom seveda z veseljem storil. Sigfrid mi je povedal, da je bil malce zaskrbljen, ko je prebral osnutek poročila na temo proračunske zmogljivosti. Meni namreč, da to poročilo deloma spodkopava obstoječi pravni okvir Evropske unije in eh, da je ta osnutek eh, na določenih mestih tudi zavajojoč. Prvič, ne zagotavlja ustrezne definicije gospodarske in monetarne unije. Drugič, predstavlja eh, Evropsko unijo in pa še prav posebej evroobmočje kot vzrok eh, za finančno krizo. Pri tem eh, pa zanemarja neustrezno gospodarsko delovanje na ravni posameznih držav članic. Tukaj gre za neizvajanje reform, za nespoštovanje zastavljenih kriterijev z zvišanjem produktivnosti in neuzdržnim dolgom, pa tudi z makroekonomskimi ravnovesji, eh, ki so nastala v posameznih državah članicah in so posledica eh, delovanja v preteklih desetletjih. Zaradi tega države članice niso imeli manevrskega prostora za odziv na finančno krizo. No, tako pravi Siegfried. po njegovem mnenju v uh, tem osnutku tudi ni uh, dovolj jasno zapisano, uh, da je težko vključiti uh, te nove instrumente v večletni finančni okvir oziroma v aki komunitar. Uh, Gre za člen 125 in za eh, klauzulo o nereševanju. Evropsko sodišče je namreč eh, potrdilo, da Evropska unija ne more prevzeti novih pristojnosti, kajti to bi zahtevalo spremembo pogodb. Potem pa ta osnutek poročila tudi ne omenja, da bo davčna eh, zmogljivost omejena in da ne bo mogla stabilizirati celotnega evroobmočja. Za fiskalno zmogljivost ne moremo reševati eh, držav, ki se eh, znajdejo v težavah. Poleg tega imamo tudi tukaj klauzulo o nereševanju v členu 125, kot sem že omenil v osnutku poročila se ta člen niti enkrat, eh, oziroma v osnutku poročila ta, ta člen niti enkrat ni naveden. Poleg tega eh, tudi ni mogoče uh, vključiti ta uh, sklad v uh, okvir. Uh, Eh, proračuna, s katerim upravlja komisija, kajti tudi tu bi zahtevalo eh, spremembo pogodb. Poleg tega je nejasna tudi uloga eh, predsedujočega evroskupine kot ministra za finance. In potem še sedma točka za členom 23 fiskalna zmogljivost uh, naj uh, bi bila vključena v uh, Evropski mehanizem za stabilnost uh, in v Evropski uh, monetarni sklad. To uh, specifično prepoveduje poročilo petih predsednikov. Ker to uh, ni ustrezno omenjeno v poročilo, bo ne mogoča eh, izvedba strukturnih reform, kot so zahtevane v prvem eh, stebru. Točka 1.8. Trije stebri za vzpostavitev eh, fiskalne zmogljivosti. Le prvi stebr je moč izvesti brez spremem pogodbe. Koliko različnih točk naj bi naslovila ta tema vzpostavitev? davčne zmogljivosti. Zaradi strukture eh, te zmogljivosti eh, ta ne bo mogla odgovoriti na vse simetrične in asimetrične pretrese. In tako za njo ne bomo mogli zaščititi celotnega evroobmočja. Mislim, da se je potrebno osredotočiti, oziroma Sigfrid meni, da se je potrebno osredotočiti na tiste naloge, ki jih je dejansko moč izpolniti. Eh, in potem eh, ni definicije eh, tega sklada za težavne čase, tudi ni razlage, kako naj bi ta sklad deloval, potem ni jasno razložena schema za boj proti brezposelnosti med mladimi. Torej je ta drugi stebr izjemno nenatančen in zaradi tega dvomimo, ali naj sprejmemo to schemo, če sploh ne vemo, kaj pravzaprav pomeni torej v povzetek. Edina rešitev, ki jo ta uh, osnutek uh, ponuja, je uh, vzpostavitev sklada za težavne čase ali pa za zaposlovanje mladih, ampak izvedba teh schem ni mogoča brez sprememb pogodbe. to je povsem v skladu z, našo, z mnenjem naše politične skupine. Torej, to je to, kar mi je posredoval Sigrid Moser. Najlepša hvala. Murazan, Najprej bi, eh, najbrž bi lahko kaj povedal o um, zakonitosti, eh, ampak bom to storil potem v okviru proste razprave. Uh, gospod Böge, beseda je vaša se opravičujem, kajti Eurostar je imel precejšnjo zamudo in to ni bilo eh, načrtovano. Slišal sem zadnje pripombe Sigfrida Muresana. Naj bom zelo jasen. Seveda vemo, oziroma seveda soporočevalca vema, da eh, bo potrebno to poročilo še izboljšati po eh, sejah in sestankih, eh, ki smo jih imela z nekaterimi strokovnjaki in v nekaterih državah članicah. Torej ta postopek poteka, ampak nekaj mora biti jasno. Ne moremo govoriti o eh, politiki Evropske centralne banke o obrestnih merah, eh, ne moremo govoriti o vlaganjih eh, in ne moremo govoriti o Evropski uniji z eh, brexitom ali brez njega, kot da bi to že bilo dejstvo. Predsednik centralne banke je že pred nekaj časa dejal, eh, da eh, monetarna politika sama po sebi ne more rešiti evroobmočja in da potrebujemo dodatne ukrepe. In to je eh, bilo potrjeno v poročilu Centralne banke za letošnjo leto. In naj povem, da je že v poročilu leta 1998 bilo navedenih nekaj temeljnih pobud. Jaz sem član odbora za proračun, zato moramo gotoviti tudi, da je eh, po uvedbi evroobmočja uh, obstajal mehanizem za zagotavljanje stabilnosti držav, ki niso članice euroobmočja in uh, ta eh, mehanizem se je uporabljal in uh, zmogljivost je bila okrepljena zaradi krize. Takšnega instrumenta pa nimamo za euroobmočje. Poleg tega je zame pomembno tudi, da je vse, v čemer uh, govorimo, povezano tudi z zelo jasnimi pogoji ne moremo govoriti le o delitvi tveganja, ampak eh, moramo govoriti tudi o eh, delitvi suverenosti. V nasprotnem primeru eh, vse skupaj ne bo delovalo. Poleg tega pa moramo razmisliti tudi o tem, kaj lahko storimo, ne da bi spreminjali pogodbe. In kaj lahko storimo oziroma kaj potrebujemo, ko gre za spremembe pogodb. To je seveda zelo jasno. Ampak, kolikor sem razumev in nažalost eh, nisem študiral prava, včasih bi mi to prav prišlo, je, da je uvedba določenih skladov mogoča brez spremem pogodb, kot recimo sklada za eh, težavne čase. Brez mnenja ustavnega sodišča pa vprašanje eh, spremem pogodbe zahteva vzpostavitev eh, Evropskega monetarnega sklada, ki bo eh, kot takšen tudi deloval. Pri tem pa potrebujemo ustrezna jamstva. V nasprotnem primeru eh, ta sklad ne bo deloval, tega cilja ne bomo nikoli dosegli, še naprej bo skupaj potekalo na osnovi medvladnega sodelovanja in to je samo izhod eh, iz krize zaradi nesposobnosti in nepripravljenosti držav članic. Pri tem pa bomo seveda morali upoštevati tudi pristojnice nacionalnih parlamentov, pa naj nam je to všeč ali ne. Zelo jasno je, da je v zakonodajni strukturi, ki obdaja eh, monetarni sklad in monetarno unijo, potrebno razpravljati tudi o demokratičnem nadzoru, o odgovornosti in pa o vlogi Evropskega parlamenta, kajti obstaja velik demokratični primankljaj in eh, izkušnje kažejo tudi, da v krizi, kot smo ji bili priča pred kratkim, da lahko svet sprejme odločitev o 60 milijardah eh, pod eh, lastnimi eh, sredstvi in pa nad maksimalno sposobnostjo in to brez vključitve Evropskega parlamenta. Tukaj je šlo za jasno kršitev naših pristojnosti, kar pomeni, da moramo sprejeti ustrezne ukrepe, tako da eh, bomo eh, se lahko pravočasno odzivali, ne pa da pravila recikliramo v eh, času krize, kaj te škode je potem veliko večje, kot če bi to storili prej. Strinjam se tudi, da kar zadeva instrumente, seveda potrebujemo profesionalizacijo trenutnih skladov, kot je recimo kohezijski sklad ali pa kot so strukturni skladi. Vse te sklade bi lahko bolje uporabili in se eh, na ta način lažje lotili izvajanja strukturnih reform v državah članicah. Samo trenutko. Na kanalu številko ena je na mesto nemškega grško tolmačenje, so me ravno kar obvestili. Nažalost, si naši eh, nemški kolegi ne govorijo grško, zato prosim, če lahko to popravite. No, moja žena vedno pravi, eh, da je slovnica razmeroma podobna, torej je to odlično izhodišče za učenje tega čudovitega jezika. No, profesionalizacija teh instrumentov torej je zelo pomembna. V enem izmed odstavkov je govora tudi o tehnični podpori. Evropska komisija je ta predlog ravno kar predstavila. Gre za um, zanimivo mešanico in videli bomo, ali bomo lahko to ukrepili v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Po drugi strani pa naj vam eh, povem, da Zakonski ukvir strukturnih skladov že zagotavlja določene možnosti. Na področju odziva eh, na eh, posamezne situacije v državah članicah ali eh, instrumente, ki so nam na voljo ali prožnost, ki nam je na voljo, dovolj izkoriščamo. In potem je tukaj še fiskalna zmogljivost. Glede na to, eh, da imamo zelo malo bančne in eh, kapitalske unije, eh, potrebujemo fiskalno zmogljivost. To, tega razmerja ne moremo enostavno zanemariti. Seveda, parlament podpira vse štiri stebre poročila petih predsednikov, o tem ni dvoma. Drugi vidik, kar zahteva EMS, e Evropski mehanizem za stabilnost, in pa eh, strukturo z močnim upravljanjem in z eh, sprejemanjem odločitev, pa se je potrebno zavedati, da eh, te zaščite, ki obstaje, ne moremo postavljati pod vprašaj. Tukaj govorimo o fiskalni zmogljivosti, tudi o monetarnem skladu, pa tudi o fiskalnih zmogljivosti, ki bi lahko vključevala tudi druge programe, eh, druge oblike pomoči državam članicam, da bi se te izognile morebitnim pretresom v času krize. Vprašanje pa je, ali eh, lahko to storimo z eh, uporabo instrumentov, ki so nam na voljo v okviru Evropskega mehanizma za stabilnost oziroma kasneje Evropskega denarnega sklada. Vsi vemo, da bomo letos potrebovali za res energičen pristop, da bi eh, evro območje in pa notranji trg napredovala. Potrebno je sprejeti ustrezne korake, gotoviti moramo, kaj je mogoče brez spremen pogodb in potrebno si zastaviti tudi vprašanje, kaj je potrebno storiti za stabilizacijo evro območja. Ali potrebujemo spremembe pogodb? Potrebujemo jasen načrt, eh, kajti v nasprotnem primeru ne bomo izpolnili svoje naloge. Najlepša hvala soporočevalcema. Sedaj pa pol tan v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala, všeč mi je ideja načrta. Ne vemo, kakšni problemi nas še čakajo in mislim, da potrebujemo instrumente za to, da bo evro uh, bolj varen Vsekakor še nismo tam, moramo pa eh, vzpostaviti temelje za to. Naj na začetku povem, da mi je priporočilo všeč ideja glede strukturnih reform. Mislim, da je ta ideja močna. Evropski parlament bi moral eh, stvari peljati še dlje. Evropski proračun je sredstvo za spodbujanje. Eh, evropskega javnega dobrega, če lahko tako rečemo, eh, ko države prispevajo k evropskim rešitvam in državam je treba pomagati pri oblikovanju različnih politik. Eh, seveda to ne sme biti omejeno na ISM ali pa preoblikovano celo v ISM, veljati pa mora tudi za različne dele proračuna. In mislim, da je to pomembno kot, ne samo kot instrument za ustvarjanje evropskih politik, ampak tudi za spodbujanje solidarnosti. Pri solidarnosti gre za dvosmeren proces in Evropa mora pomagati državam, da bodo lahko zagotovile te spremembe, če želimo, da države izvedejo te spremembe. Tudi sam lahko rečem, da obstajajo trije stebri za fiskalno kapaciteto. Nisem prepričan, da bi tukaj morali poštevati vsako funkcijo, lahko bi se bolj osredotočili na asimetrične šoke, ne toliko na simetrični, na konvergenco, ampak mislim, da eh, bo evro postal varen šele, če bomo upoštevali vse tri stebre. Še vedno pa imam kar nekaj vprašanj. Eh, mislim, da načrt še ni dokončan in če bomo vzeli to kot načrt, se tudi lahko izgubimo na poti. Eh, najprej. Naj povem, da se mi zdi težko kombinirati fiskalno kapaciteto s proračunskimi pravili. Tukaj lahko vidimo prenos z eh, področja fiskalne kapacitete in pa neko eh, krčenje pri proračunskih pravilih. No, potem pa še, kaj so evropske in nacionalne pristojnosti, ehm, tukaj pri meni obstaja največ zmede, rad bi, da bi avtorja razložila uh, to temo. No, imamo konvergenčni kodeks, uh, ki naj bi spodbujal strukturne reforme. Naj li bo tukaj šlo za predpise, za zahteve. Zanima me, kako daleč bo ta stvar šla, ali želimo, da Brusel državam govori, kako naj izvajajo reformo trga dela, naprimer. Uh, Eh, tudi mi ni jasno, kje je odgovornost za fiskalno politiko in fiskalno kapaciteto, ali ta odgovornost obstaja na evropski ravni ali na nacionalni, potem ali je centralizirana eh, in kako gledamo na klauzulo no bailout, torej klauzula proti reševanju. Potem mislim, da bi morali izboljšati tudi Eh, lasništvo nacionalnih vlad in parlamentov nad tem, ampak to bo zelo težko. Eh, treba pa je razjasniti, kaj so evropske in kaj nacionalne pristojnosti. Pa še nekaj nadaljnih vprašanj imam. Ne vem, kako se eh, instrumenti na področju evra lahko vključijo v metodo skupnosti za ta namen bi potrebovali neke vrste parlament evroobmočja ali pa nek organ odločanja za evroobmočje. Prav tako ne vem, kako bo fiskalna kapaciteta uh, vključena v evropski proračun, kako bo pomagala rešiti probleme na področju evropskega proračuna. Problem pri tem je, da države članice rečejo, da potem pa tega ne naredijo, kar obljubijo. To vodi v številne zamude. Uh, in ne vem, kako bo fiskalna zmogljivost eh, lahko prispevala k reševanju teh problemov. No, eh, tukaj vidim še veliko dvomnosti, veliko nejasnosti in mislim, da bi morali na tem še delati. Načrt za eh, bolj varen Evropo vsekakor potrebujemo. Hvala. E Hvala. V imenu skupine EKR bo spregovoril gospod Kölmel. Here knjiga tukaj. Pirko Ruhonen Lerner, izvolite. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi voin todeta, että olemme paljolti samoilla linjoilla herra Muresanin. Najprej želim ugotoviti, da smo v glavnem istega mnenja, mnenja kot gospoda Murosan in gospod Indalc. Uh, v bistvu gre za vizijo Evropske unije, pri kateri se uporablja proračun za urejevanje zadev, ki so v pristojnosti držav članic. In to bi vodilo do konflikta interesov med Evropsko unijo in državami članicami. In eh, želi se vzpostaviti proračun evroobmočja, ki bi pomenil tudi prenos sredstev, transferje in to je povezano z dvima vprašanjama. Ali bodo ti prenosi vodili v moralno tveganje in ali so takšni prenosi sploh pravični? Eh, kajti zmogljivost, proračunska zmogljivost bi vodila v, tak moralni, v tako moralno tveganje tu namreč ne bi eh, spodbujalo reform v državah članicah. In mislim, da tega ne bi mogli prepričiti, tudi če v poročilu piše obratno. Razlike v konkurenčnosti in produktivnosti so v evroobmočju prevelike in to je največje tveganje eh, v tem osnutku poročila. V poročilu se tudi ne govori o disciplini na trgu. Govorimo o e, pogojevanju solidarnosti, vendar to je preveč e, površno. E, reforme, strukturne reforme so seveda zahtevne in tudi na finskem je tako. Na finskem vlada načrtuje zelo obsižne reforme, ki predvidivajo tudi zmanjšanja javnih sredstev reforme, če tudi so mogoče kratkoročno zelo težavne, pa so dolgoročno potrebne. Takšen mehanizem, torej mehanizem, ki bi vodil v transferje, ne bi bil zaželen. In še nekaj v zvezi s financiranjem te proračunske zmogljivosti. Eh, govorimo o tem, da naj bi uporabili evropski mehanizem za stabilnost, za financiranje tega. Vendar je to problematično zato, ker je mehanizem za stabilnost krizni eh, sklad eh, in države članice so lastnice tega. In zato, naprimer, parlament ne more sprijeti sprejemati odločitev v zvezi s sredstvi tega sklada. E, politična skupina IKR e bo pripravila predloge sprememb v zvezi s temi porašanji. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dobi Žana Hrtvi, ki mu tudi e, podajam predsedstvo. Hvala, gospod predsednik. Rad bi čestitev obima poročevalcema za ta osnutek mnenja, o katerem zdaj razpravljamo. Trenutek zato je zelo pomemben. Sam vsekakor tako si tukaj spoštujem pravni okvir, ampak glede na situacijo mislim, da potrebujemo politično vizijo, ki bo jasna. In jasno moramo vedeti, kaj želimo doseči. Ko smo ustvarili enotno valuto, smo se odločili za delitev suverenosti in sicer monetarne, denarne suverenosti. Nacionalne centralne banke so postale deležnice Evropske centralne banke in vzpostavili smo tudi neke vrste zvezno oziroma federalno inštitucijo nismo pa na vladni ravni sprejeli posledic. Takrat eh, je obstajala razprava in sicer o tem, ali naj bi dali prednost eh, nekemu pravilu solastništva, eh, postaviti meje, ki jih ne smemo preseči. Če država tega ne bi spoštovala, bi bila podvržena sankcijam ali pa bi imeli neko upravljanje, skupno proračunsko in denarno upravljanje. In izbrali smo si pravilo evroskupino, ki jo sestavljajo ministri za finance držav članic evroobmočja. Evroskupino smo torej prosili, naj izvaja nadzor in uh, izdaja tudi sankcije. Ne, vendar pa pravila niso vsi uh, spoštovali, sankcije pa niso bile izrečene. Mm, po desetletju in pol evro območja ni bila uh, izrečena nobena sankcija, torej pravilo se ne izvaja. Tega pravega upravljanja ni, zato smo se znašli v najslabši možni situaciji. Uh, konvergenčnosti eh, ni, in evroobmočje ni v optimalnem položaju. Načelo eh, fiskalne zmogljivosti eh, je zdaj predmet razprave. Evroobmočje je podaljšanje nacionalnih eh, finančnih politik. Te skušamo bolj ali manj koordinirati. Predsednik ECB-ja e išče sogovornika na medvladni ravni eh, za dogovor o politični mešanici, mešanici politik. Sam veliko pozornost eh, pripisujem predlogom, ki eh, sta jih podala oba soporočevalca. Čestitam za ambiciozne predloge. Ne smemo ostati v tej trenutni situaciji, kajti posledice bi lahko bile zelo hude. Mislim, eh, da bi, če bi imeli eh, proračun evroobmočja, bi ga eh, morali ločiti od proračuna Evropske unije, kajti sicer stvari sploh ne bi bile jasne. Evropski proračun že sam po sebi ni zelo berljiv in razumljiv. Eh, potem imamo še satelite proračuna, razne skrbniške sklade in tako naprej. In mislim, da bi potrebovali jasno razlikovanje med proračunom evroobmočja in pa evropskim proračunom. Kako zagotoviti financiranje? Eh, meni se zdi v tem trenutku težko eh, predstavljati finančne prispevke za to. Imamo pa tudi razpravo o prenosu kapacitet in pristojnosti. Um, imamo schemo z uh, brezposelnost, ne vem, ali bomo to lahko potrdili, ampak uh, zdaj vsaj razmišljamo, kaj bi lahko naredili. Če si ogledamo eh, finančni zvezdni proračun, uh, ta predstavlja 17 ali 18 odstotkov BDP-ja in polovica sredstev je namenjenih za socialno dejavnost. ne vem, ali si v evropskem proračunu lahko predstavljamo tak prenos, ko bi šlo za prenos sredstev države, eh, bi morali vrčevati, potem pa prenesti sredstva v proračun za evroobmočje. Seveda bi eh, ta proračun potem moral pomagati izvajati eh, strukturne reforme in zagotoviti, da bi evroobmočje postalo optimalno območje ampak eh, zato bi potrebovali tudi eh, ministre. To pa ne more biti nek finančni minister, ki hkrati vodi eh, proračun in finance svoje države. Hvala. Sem razumel, da zdaj jaz prevzemam predsedstvo, besedo pa dobi gospa Nirjada. Oziroma, upravičujem se, Nils Torvalds je naslednji na vrsti. Well, first of all. Hvala. Najprej bi se rad eh, zahvalil poročevalcema za njuno delo. Lahko bi rekli, da sta eh, na papir eh, zapisala več vprašanj, kot na nje lahko odgovorimo v tej razpravi. Veliko vprašanj je še pred nami, tudi mi jih imamo in najti moramo pot ven iz te zmede. verjetno bo zato priprava načrta eh, zelo težavna. Težave pa izhajajo tudi iz tega, da je vedno stvari eh, lažje izvajati ex ante, torej jih predvideti vnaprej, kot pa stvari reševati potem. Če bi o tem razmišljali, preden smo vzpostavili evrobmočje, bi bilo danes gotovo lažje stvari popravljati za nazaj, pa je vedno zelo zapleteno. Nekaj primerov nejasnosti bom še pokazal. Tukaj veliko govorimo o asimetričnih šokih, asimetričnih eh, pretresih. Če se vrnemo na teorijo, potem eh, vidimo, da so predvidevali en asimetričen šok. In ko naj bi ta izvenel, naj bi se vse uh, uredilo. To je bila optimistična teorija 80-ih let. Danes pa živimo v povsem drugačnem svetu. Določene države se danes soočajo s hudimi asimetričnimi pretresi. Uh, Eh, inovacije namreč eh, na ne vplivajo na različne načine. Realnost gospodarstva je tudi različna v različnih državah in dejstvo je, da bomo asimetričnim šokom priča še naprej eh, v naslednjem stoletju, bodo prihajali takšni asimetrični valovi in na to se bo treba navaditi. Hkrati pa to ustvarja tudi številna vprašanja za nas. Kako ustvariti nek sistem, ki bo odporen na to? Še en primer problemov, ki so pred nami, eh, pa je naslednji. In sicer gre za to, kako poročilo obravnava kohezijo. Samo en enostaven primer bom podal če rečete, kohezija ni bila uspešna ali pa kohezijska politika ni bila uspešna, potem uh, govorite o dveh različnih uh, pristopih do problema. Moje stališče uh, do kohezije je, da je kohezija res bila neuspešna. Če pogledate statistiko, kohezija ni delovala od 75. leta naprej. In mi bi lahko opazili, da kohezija ne deluje že zadnjih 40 eh, ali 50 let. Če pa rečemo, da kohezijska politika ne deluje, potem pa se soočimo z resnejšim problemom. Med vrsticami eh, v tem primeru trdimo, da bi kohezijska politika morala doseči več, kot je v resnici dosegla. In potem eh, se odgovornost najde na strani politike oziroma na strani politikov, ki so v tem primeru bili neuspešni. To pa je tesno povezano z eh, mojim naslednjim vprašanjem in sicer vprašanjem moralnega tveganja. Verjetno ste pred nekaj dnevi v časopisu prebrali, da grški državljani Eh, svoji državi dolgujejo 80 milijard neplačanih davkov. In to je eden od ključnih problemov v grški krizi. Ljudje ne plačujejo davkov. In če naj bi to popravila kohezijska politika, potem eh, vsekakor naletimo na vprašanje moralnega tveganja. No, uh, vseeno je dobro, da imamo to poročilo, kaj ti poročilo s prstom kaže na eh, določene problematične točke, ko gre za upravljanje pomembnih vprašanj v Evropski uniji. Eh, lahko pa vam zagotovim, da, vpraša, da odgovorov ne bo lahko najti. Približno en teden imamo zdaj časa, da najdemo odgovore na vsa ta vprašanja čestitam obema soporočevalcema in poročevalcem v senci. V naslednjih dveh dneh eh, boste trpeli pekel in to si pravzaprav zaslužite. Hvala. Besedo zdaj dobi poročevalec v senci iz skupine eh, GUE oziroma poročevalka, to je gospa Nirjada, potem uh, eh, gospod Uh, gospoda Maragala, tudi ni gospod Bas dobi besedo. Hvala obema soporočevalcema. Mislim, da sta opravila odlično delo uh, pri zbiranju podatkov. Mogoče bi bomo res končali v peklu, ampak uh, vsaj izhodišče je dobro. Uh, No, trije stebri, ki jih predlagata soporočevalca v poročilu, uh, ki, torej trije stebri, ki so pomembni za fiskalno kapaciteto, so dobra osnova, dobra osnova tudi za začetek pogajanj. In eh, zato se soporočevalcem zahvaljujem. Prihajate iz različnih držav, kjer so politične perspektive tudi različne in priprava takšnega poročila uh, je bila gotovo težavna, zato ima čestitam za dobro upravljeno delo. Tudi v skupinah eh, vaju bodo verjetno podprli, eh, verjetno tudi veste, v kateri skupini bo težje pridobiti podporo. No, zdaj bo treba razpravljati o tem, kako najti ravnotežje med deljenjem tveganja in pa suverenostjo. Če imamo eno valuto, potem potrebujemo fiskalno zmogljivost. To je tudi zelo pomembno, zelo jasno, prav tako nekatere skupine eh, to še vedno zanikajo. Če imamo enotno valuto, je to potrebno. Veliko vprašanje pa je, kako eh, vzpostaviti ustrezne bilance in najti pravo ravnotežje. Če se lotim treh stebrov, eh, zdi se, da poročilo utemeljuje svoje pobude na tem, da je e SM edin, edini možni instrument. In potem bomo videli, kakšna pričakovanja so odvisna od njega in kakšno breme leži na tem. Če vse to upoštevamo, vidimo, da mogoče preveč pričakujemo od tega mehanizma. Treba je pogledati še druge finančne možnosti, ne samo e SM. Trenutno poročilo za trenuten okvir mislim, da preveč upov polaga v e SM. Dobro bi bilo tudi vprašati pravno službo eh, za informacije. V kakšnih okvirih bi bilo možno eh, vključiti še druge instrumente v okviru trenutnih pogodb, ne samo e SM? Če bomo vse gradili na trenutnem mehanizmu za stabilnost, mislim, da bi lahko zašli v težave. Potem pa še asimetrični šoki in funkcija, ki je s tem povezana. Eh, za našo skupino je pomembno predvsem to, da dobimo asimetričen stabilizator za take pretrese. E, potrebujemo tudi politične rešitve, preden bo e, ta funkcija za asimetrične šoke začela delovati. Absorpcija se mora sprožiti avtomatično in o kazalnikih se je treba dogovoriti pred začetkom procesa in ne med samim procesom. Potem pa še glede financiranja vrzeli in investicijskega instrumenta, ki je za tem instrumentom. No, tukaj pa naj povem, da je za nas pomembno, da Evropa zaenkrat ima veliko finančno oziroma vlagateljsko vrzel. Ne bomo jo mogli rešiti samo na ta način. Mislim, da bi morali ponovno pregledati EFSI, ki sicer deluje, ampak ni zadosten. Potem pa še stebr glede konvergence. Mi smo skeptični do trenutne pobude, ko eh, naj bi države članice prispevale denar v ta stebr za konvergenco. Kaj pa se zgodi, če države ne bodo izpolnile teh svojih obveznosti? Eh, do kakšne mere bo ta stebr potem še vedno deloval eh, ali bo še aktiven? Mislim, da bi morali razmisliti tudi o drugih mehanizmih eh, za to, da bi države dejansko prispevali. Mi kot zeleni bomo eh, podali določene predloge sprememb. Mm, ne vem, ali se tega veselite, eh, mi se veselimo tega procesa in priprave poročila. Mislim, da kot parlament lahko na ta način oblikujemo zanimivo stališče in s tem prispevamo k temu, k temu, da bo razprava o fiskalni zmogljivosti širša, kot je bila doslej. E, najpomembnejšo razpravo moramo voditi z državami članicami in to je za nas kot parlament tudi največji izziv. E, zato se e, poročevalcema še enkrat zahvaljujem za njune, njune prve opombe. Gospod Maragal se nam je zdaj pridružil, izvolite. Oh. Hvala. Ne. Eh, no, v nevarnosti sem, da bom kaj ponovil, ker me prej ni bilo tukaj. Eh, ampak upravičujem se za to. Bom pa govoril špansko. Nisem slišal celotnega prispevka Ambasa, ampak eh, kot je znano, imam podobno stališče. Upam, da se ne bom preveč ponavljal. Mislim, da imamo tukaj dobro priložnost. Tudi dokument je dober, dober, da delamo na njem in da služi kot temelj za neko mnenje parlamenta. Mi lahko pripravimo eh, tukaj eh, ustrezen razmislek eh, tudi v zvezi s tem, kakšno vlogo lahko parlament odigra pri tem kompleksnem vprašanju. To zdaj se upada z. Uh, razpravo o večletnem finančnem okviru. In mi moramo poskrbeti za to, da bomo zagotovili pravo vsebino eh, in pa prave predloge za evro območje. Sam imam štiri vprašanja. Eh, ta eh, vprašanja so pozitivno naravnana v želi, da napredujemo mi kot skupina in pa tudi celoten parlament v trenutnem kontekstu. No, eno od vprašanj bo bolj osebno. E, namreč, ko govorimo o simetričnih in asimetričnih pretresih, to, kar tukaj imenujemo tukaj simetričen šok, je pravzaprav asimetrija, ki prihaja iz uh, situacije, eh, ko imamo um, dolžnike uh, na eni strani, ki so v primanklaju, na drugi strani pa uh, določene uh, presežke in pa uh, posojilodajalce. Mm, no. Uh, Tukaj mislim, da z semantičnega vidika stvari niso čisto jasne. To je en del vprašanja, ki ga je treba znati povezati tudi z drugim. V celotnem poročilu mislim, da so še stvari, ki bi jih lahko dopolnili. Eh, lahko se strinjamo z vsemi tremi stebri, strinjam se z usmeritvijo, z vsebino na splošno ampak treba jih je eh, na pravi način povezati. Sicer obstaja tveganje, da eh, bomo napredovali pri vsakem posebej in z različnimi hitrostmi. Eh, torej, da bodo to cilji, ki bodo napredovali na različne načine. Potem pa še predvorba e SM v EMF, torej pobuda, da eh, se e SM spremeni v EMF, je dobra pobuda, treba pa jo je uskladiti še z drugimi politikami, vključ, vključno tudi eh, z ureditvijo eh, primankljajev. Potem sklad za težke čase. Tudi to je po mojem mnenju pozitiven instrument. Ampak eh, treba jim je, torej temu instrumentu in drugim eh, dodati tudi kak eh, element odgovornosti. Mm, ta sklad sicer ne bo zadosten, mislim, da bi tukaj lahko bili bolj konkretni in tudi bolj ambiciozni. Torej več odgovornosti za schemo za zaposlovanje in pa za sklad za težke čase. No, pri tem poročilu oziroma pri instrumentu eh, za težke čase in pa pri eh, schemi za zaposlovanje nekaj manjka. To je kot neka miza z dvema nogama, e, ni pa tretje noge, to bi bile investicije. In več je treba narediti na tem eh, področju. Torej, ta tretja noga. Eh, bi moralo biti vlaganje in to javno in zasebno vlaganje eh, za evropske eh, namene. Države članice pa tudi morajo odigrati svojo vlogo. Končal bom, gospod predsednik. Potem je treba vzpostaviti še eh, ustrezno ravnotežje med eh, fiskalno zmogljivostjo za evroobmočje in pa za evropski proračun, torej evroobmočje in celotna EU na drugi strani. Mislim, da bi tudi tukaj eh, pri jeziku lahko stvari še izboljšali. Hvala. Marko Vali, dobi besedo, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči opravičujem kolega, ki je zbolil in zato ne more sodelovati na tem sestanku, zato ga tu zastopam. Torej, to poročilo sem si prebral in to me pravzaprav ni prepričalo in tudi mojo skupino ne. Um, kaj ti v bistvu manjka uh, demokratično odločanje o takšnih sklepih. To so v bistvu odločitve birokratov in ljudje, državljani, nisem pogosto na terenu, se ne strinjajo s tem in se tudi opirajo temu, političnemu nariku. Ampak to ni novo. V zadnjih dveh letih smo se že večkrat pogovarjali s tem. O tem eh, gospa Beres je pripravila poročilo, o katerem smo glasovali lani in tako naprej. Poročilo petih predsednikov. Eh, 19 držav evroobmočja, te države so zelo različne in tu eh, zgleda, kot da naj bi eh, vzpostavili neke fiksne vezi. Eh, torej, um, da bi države sedaj plačevale prispevke v tak sklad in potem se iz tega financirajo varčevalni ukrepi. To se nam ne zdi pravilno, vidimo, kaj se dogaja v Franciji, v Italiji. To je v bistvu usiljevanje nedemokratičnih načel. Tu eh, želimo predvsem sklade, s katerimi bi plačevali obresti, ampak eh, pri tem gre za eh, izpolnjevanje drugačnih interesov, kot pa so interesi državljanov. Niso to pametni ukrepi. Naprimer, presežki nekaterih držav, Nemčije, nizozemske, ta presežek bi lahko uporabili za razvoj manj razvitih eh, držav članic evroobmočja. Torej, te države naj bi investirale v perifernih državah, ampak to se ne dogaja. Kaj ti vidimo, kako argumentira ta Evropa in kako je nemogoče argumentirati na ta način. Zato nadaljevanje tega projekta po našem mnenju ni smiselno. To ni demokratičen proces in tudi ni korekten proces, ni pravičen kont, um, um, proces, kaj ti pomembni so ti prenosi, ti transferji. Treba je spoštovati demokracijo in držav, državljani morajo imeti možnost, da se odločijo za drugačne politike, kot pa so špekulacija velikih eh, nosilcev interesov. Kaj ti gre predvsem za njihove interese in zato bi morali predvideti um, možnost um, iz uh, eh, ozitja oziroma izstopa iz uh, monetarne unije in to bi morali uh, predvideti na demokratični način. Tu se pogosto omenja beseda demokracija, redko pa se to izvaja. In državljani naj bi imeli možnost, da izstopijo iz te klitke za ljudi in uh, iz te klitke, ki služi predvsem nekaterim nosilcem interesov um, in um, se odločiti za drugačno politiko. Torej, moram reči, da se pač s tem načinom ne strinjam, ne vem, kako razmišljajo drugi v moji skupini, ampak mislim, da je veliko podpore tudi za mojo linijo, torej za več demokratičnega odločanja, tudi o gospodarskih in monetarnih vprašanjih. Ta okvir, ki se postavlja tu, ni demokratičen. To uh, sprejemajo birokrati za zaprtimi vrati in ne v interesu ljudi. To se ne dogaja v interesu ljudi. Hvala. No, tukaj smo zato, da govorimo eh, in to na demokratičen način. Zdaj smo slišali vse poročevalce v senci, tako da prehajamo na prosto razpravo. Moramo pa to dvorano eh, prepustiti odboru Ekon ob 16.30. Roberto Gualtieri dobi besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Ne bom sedaj govoril o eh, tem, ali potrebujemo to proračunsko zmagli, zmogljivost, kajti eh, potrebujemo proračun za enotno valuto in ne samo za enotni trg. Um, potem bilo je govora o treh stebrih. Konvergenca, absorpcija, as simetričnih pretresov in tudi blažitev simetričnih pretresov, to je pomembno. Želim pa podati tudi nekaj mm, torej pravnih pripomp eh, na to, kar je pripravil gospod Muresan. Mislim, da moramo preprečiti eh, nerazumevanje. Dve stvari, za dve stvari gre. ESM eh, e in vključitev ESM-a v pogodbo in da bi se iz tega razvil Evropski denarni sklad. To je ena stran, stvar. Druga stvar pa je vzpostavitev um, proračunske zmogljivosti v okviru pravnega okvira EU. E, to je seveda povezano. ESM je tudi lahko orodje, ampak to je nekaj drugega. Če govorim z pravnega vidika, se strinjam z gospodom Muresanom bolj ali manj, da je eh, sprememba pogodbe pogoj za to. Eh, po, sprememba pogodbe bi eh, omogočila večjo učinkovitost rešitve, ampak to ni edina možnost, ki jo imamo. In zato želim zelo sintetično povdariti, da je 1753 pogodbe eh, bi bila odlična pravna podlaga, tudi če se ogledamo Eh, sodba Evropskega sodišča, ustrezno sodbo, ki pravi, da je funkcija tega že nekako vnaprej določena, tudi za Junkerjev načrt. To je odlična pravna podlaga. In kar zadeva vključitev v evropski proračun, imamo eh, 21. člen finančne eh, uredbe, eh, se pravi, in to tudi ne zahteva niti soglasnost za vse vsa sredstva por 3.11.3. Imamo torej možnost, da v okviru sedanje pogodbe namenimo proračunsko postavko temu. Um, tudi eh, predlog komisije je to predvideval. Potem, eh, kar zadeva usklajevanje, imamo člen 136 in postopki za uravnoteženje makroekonomskega uravnoteženja. E, torej 175, 136 in potem kodeks konvergence, to bi nam vse pomagalo. Potem pa imamo tu seveda še ESM in Evropski denarni sklad. To je bolj kompleksna zadeva sprememba pogodbe ali 3-5-2, ne bom se sedaj spuščal v to, ampak ti dve zadevi naj se ne bi prekrivali. Če želimo imeti načrt, potem moramo od vsega začetka videti, kaj lahko, s čim lahko začnemo že sedaj, če obstaja politična volja, če, ker je volja je tudi pot in v tem primeru um, je to jasno, da, bi, da je to možno. Oui, euh, merci, euh, monsieur Arthuis. Um, I, um, uh... Eh, hotel sem čestitati um, soporočevalcema. Uh, mislim, da je to zelo obatavn uh, eh, osnutek za zelo težavno področje. Um, vem, da je težko uh, najti neko soglasje v teh uh, zadevah in mislim, da ste dobro pripravili ta osnutek da bi v Evropskem parlamentu in tudi zunaj tega eh, premaknili razpravo naprej, moramo storiti to, kar je možno. In vem, da je včasih dvoumnost pomembna za to, da se zbližamo. Ampak prva točka je, da bolj natančno opredelimo pri vseh treh stebrih, kaj je ravnovesje med odgovornostjo in solidarnostjo.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 in kako bi to izgledalo tudi v luči tega, kar je povedal gospod Artui. In mislim, da bi morali več razpravljati o različnih možnostih financiranja te proračunske zmogljivosti. Povdarili ste predvsem potencial ESM-a, ampak mislim, da obstajajo tudi še druge možnosti. Vemo, da je to občutljivo področje ne moremo si pričakovati veliko več, ampak bolj sistematično bi se lahko tega lotili. Predvsem različne možnosti za različne stebre, torej opcije, ki bi bile bolj primirne za določene stebre. In ker smo že razpravljali o tem, um, kaj je možno brez spremembe pogodbe in kaj bi bilo možno s spremembo pogodbe, mislim, da je verodostojnost te strukture tako pomembna, da bi eh, tudi, če bi šlo brez spremembe pogodbe, tega mogoče naj ne bi storili. Eh, na določenih področjih bi bilo dobro, če bi imeli spremembo pogodbe, da bi bila večja zanesljivost. Tako da ne bi bila samo deljena odgovornost, kakršna obstaja sedaj s eh, jasnimi pomankljivostmi, kajti premalo je verodostojnosti na področ določenih področjih in um, če bi tu združili suverenost na področju um, proračunskih vprašanj, bi to na vsak način pomagalo. Hvala. Besedo dobi gospod Fernandez. E, Hvala. Najprej bi se zahvalil za delo obeh soporočevalcev, posebej kolegici Berez. Uh, Mislim, eh, da je ta začetni dokument eh, dobro izhodišče za razpravo o tem, kako bomo oblikovali ta fiskalni stebr, eh, še posebej v evroobmočju. Vedno sem presenečen, ko sliši nacionalističen diskurs o majhni transparentnosti, o diktaturi birokratov iz Brusla in tako naprej.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 Treba bo razmišljati o tem, kje najti sredstva za te tri stebre. No, rad bi upozoril na uh, stabilizacijski mehanizem iz leta 2010, uh, eh, vendar pa zaenkrat ta instrument eh, spi spanje pravičnega. Uh, nihče mu ne uh, posveča veliko pozornosti, je pa tam še vedno 40 milijard evrov. Eh, za posojila in lahko bi to nekako konsolidirali z Junkerjevim načrtom. In lahko bi v okviru Evropskega monetarnega sklada, ki ga predlaga poročilo, lahko bi teh eh, preostalih 40 milijard, ki so ostali v proračunu Evropske komisije, eh, torej uporabili. In komisija ima zdaj Eh, sposobnost eh, zadržati teh 40 milijard. Mogoče bi bilo koristno mm, to porabiti. Imamo skupino, v kateri države članice razpravljajo, eh, kako porabljati sredstva in mogoče bi teh 40 milijard, ki jih ima zdaj komisija, uporabili za to, da bi da uh, financiramo to uh, uh, skupino oziroma sklad. Želimo, da uh, evropski mehanizem služi osno, kot osnova za evropski sklad in mogoče bi ta sredstva porabili prav za to vrstne instrumente. No, pogosto tudi razpravljamo o tem, kako lahko pridobiti lastna sredstva znotraj evroobmočja. Ampak eh, eh taka sredstva so predvsem eh, eh sredstva Evropske centralne banke. 33. člen eh, pravi, da bi lahko stvari reformirali tudi brez spremembe pogodb. Lahko bi proučili pravno podlago za to, da prek eh, tega člena statuta Evropske centralne banke ugotovimo, kako eh, zagotoviti teh 20 eh, odstotkov eh, rezerv, ki jih ima banka. Tega najprej ne moremo narediti po običajnem zakonodajnem postopku. Mislim, da bi lahko raziskali ta 33. člen statuta banke. Potem pa bi razmislili tudi o tem, kako uporabiti stabilizacijski mehanizem in mislim, da bi na ta način lahko uh, dosegli napredek pri, tem, pri razpravi o tem, kako zagotoviti sredstva za uh, te tri stebre. Silvi Gular. Čestitam poročevalcema, ki ste zagotovila zelo uh, dobre temelje. Uh, Rada bi ustrajala pri treh točkah. Prvič, cilj mora biti optima, optimizacija euroobmočja. Torej, eh, tu ne gre za nekaj, kar pač radi počnemo v Evropskem parlamentu, ampak moramo zagotoviti instrument, ki bo omogočil boljšo rabo sredstev, boljšo eh, uporabo eh, evra, ki bo zagotovil blaginjo v evroobmočju. Torej, to mora biti naš cilj, da izboljšamo delovanje evroobmočja za naše državljane mogoče bi eh, morali razmišljati tudi o tem, eh, kaj eh, ta valuta zagotavlja in kaj moramo storiti, da bomo zagotovili prednosti za naše državljane. In tretjič, vprašanje, kako deluje evroobmoče in kaj storiti s tistimi državami, ki v evroobmočju ne želijo sodelovati. Eh, tukaj eh, gre za eh, sporazum z Združenim kraljestvom. Pojavila se je tudi ideja unije večjih valut, vendar pa ni bil predlagan tudi nov okvir. Vse države članice naj bi imele možnost, da prevzamejo evra kajti v eh, pravilih je eh, zapisano, da bodo države k evro območju pristopile takoj, ko eh, bodo na to pripravljene. Če bomo sedaj govorili o pobudi območja različnih valut, potem potrebujemo za to tudi ustrezno pravno osnovo. In sama bom vložila nekaj predlogov sprememb in mislim, da se bodo kolegi iz moje skupine strinjali. Potem pa je tukaj še vprašanje povezano z lastnimi sredstvi. Med uh, institucionalna skupina o tem že razmišlja. Tukaj gre eh, za nadzor Evropskega parlamenta, Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov eh, ali pa za nekakšno mešanico obeh. Torej potrebno je si ogledati različne možnosti, odkot eh, oziroma z katerimi sredstvi bo vzpostavljen ta sklad? Če bo šlo za nacionalna sredstva, potem mora biti pod nadzorom nacionalnih parlamentov. Če bo na ravni Evropske unije, pod nadzorom Evropskega parlamenta. V nasprotnem primeru bomo uh, imeli iste težave, kot smo jih imeli že leta 66, uh, eh, ko je Francija ubrala politiko praznega sedeža. Torej, Mislim, eh, da eh, moramo poskrbeti eh, za ustrezne instrumente za euroobmočje. Pri tem pa moramo poskrbeti tudi za ustrezna sredstva. Torej, hvala lepa za ta osnutek in vsi skupaj se moramo potruditi, da bomo ta osnutek še izboljšali. Najlepša hvala. Tudi Jaz eh, sem eh, še želel eh, spregovoriti, sedaj ste vsi že dobili besedo, zdaj bi prosil oba poročevalca, da zaključita po tej izjemno živahni in bogati razpravi. Res je, gospod predsedujoči, ta razprava je bila večplastna, nekateri so zadržani, mnogi pa nas spodbujajo, spodbujajo poročevalce, da skupaj nadaljujemo po obrani poti. Začel bom s tem, kar je povedal kolega Paul Tank. Gospod predsedujoči, tudi vi ste se deloma že odzvali na to in tudi predsednik Galterije je o tem govoril. Mogoče naj bi kolegom še enkrat poslali ekspertizo, ki jo je naročil Evropski parlament leta 2013, Legal Options for, ad for an additional EU fiscal capacity. Profesor De Pazi je sestavil to analizo. Mislim, da je to zelo zanimiva analiza tega, kar je proračunsko možno in kaj ni možno in kaj bi lahko izvedli brez spremembe pogodbe. In želim se odzvati na to, kar je povedal kolega von Weizsäck. To je bil zelo zanimiv vidik, ki ga je vključil. Določene stvari lahko naredimo brez spremembe pogodbe, ampak eh, osnova bi bila bolj stabilna, če bi dopolnili pogodbo. Tudi to je zanimiva točka. In eh, tako kot je povedal predsednik Galteri, drži in to piše tudi v tem izvedeniškem mnenju gospoda Depazija. In več je tudi izkušnji iz preteklosti. Um, torej ob spoštovanju zgornjih meja lastnih sredstev, kjer lahko pač griš do zgornje meje in malo čez, in da je to kljub temu še vključeno v evropski eh, proračun in so zagotovljene kontrolne pravice parlamenta. Torej, iz tega vidika je to izvedljivo in mogoče naj bi kolegom še enkrat poslali to ekspertizo. Nekatere interpretacije, ki smo jih danes slišali, glede tega, kaj je možno in kaj ne, bi morali prositi komisijo, da iz vidika komisije da pojasnila, tako da bi tudi na ta način imeli solidnejšo bazo za nadaljno razpravo. Na osnovi svojega dela v proračunskem odboru že več kot 25 let, se mi zdi, da je to možno, predvsem, če govorimo o tem delu fiskalne zmogljivosti, ki naj bi jo uvedli dodatno če pomislimo, kaj je razvila komisija s potrditvijo um, držav članic, da se sredstva iz proračuna um, premiščajo v sredstva zunaj proračuna. Um, To pomeni, da imamo v sedanjem proračunskem pravu določene možnosti, obenem pa moramo pozabiti na to, da se naloge parlamenta ne dajo v izvajanje zunanjim izvajalcem kolega Španije je govoril o diktaturi iz Bruslja, če sem prav razumel. Ne. Izbrali so medvladno metodo, ki je pogodbeno dopuščena, če ni drugega dogovarjanja in če želimo postaviti v ospredje model skupnosti, je to boljša oblika reprezentativne demokracije, boljša oblika vključevanja parlamentov, ker imamo s tem dvojni učinek. Mnogi rečejo, da uh, nočejo sodelovati, torej da Evropski parlamenti ne želijo sodelovati in drugi, tudi drugi ne. Ampak pravzaprav um, moramo najti te skupne interese, ki jih je veliko in nacionalne parlamente je treba prepričati o tem. Paul Tank ima prav, to, kar delamo tu, ne rešuje problemov in specifičnih izzivov proračuna ki je pri enem odstotku in vprašin, vprašanje revizije finančnih perspektiv, predvsem eh, kategorij 3 in 4, je, to moramo storiti, kajti drugače bomo ob koncu finančne perspektive nam bo razpadel proračun in ne bomo sposobni delovati. Torej, to je vaja, ki se ji moramo tako in tako posvetiti po tem, kar je povedala kolegica Rohunen Lenen, moralno tveganje, o tem smo že govorili. In če tu govorimo o pogojevanju pri vprašanju solidarnosti, smo tudi tu že sprejeli temeljna načela. In če govorimo o državah, ki že danes uporabljajo to pogojevanje, ta država, te države si želijo verjetno še močnejše pogajevanje, kajti treba je izpolniti določene zahteve za to, da se nekomu pomaga. Kajti gre seveda tudi za države, ki eh, delijo to solidarnost in to pogosto ni tako enostavna razprava. Želim pa na tem mestu povedati tudi nekaj v zvezi z eh, državami evroobmočja in državami, ki niso članice evroobmočja. Mislim, da smo zelo previdno financirali, te, eh, formulirali. Torej, notranji trg je jedro in evro eh, je baza tega. Dve državi eh, sta ima ta klauzulo o izuzetju, sedem držav pa se bo še pridružilo. Torej ne, sodelovanje v evroobmočju je pravzaprav izjema in zato samo um, eh, na svet kolegi, ki um, ne pripadajo evroobmočju, morajo paziti tudi na rdeče črte, ki jih prekoračujejo. Um, ko gre za stabilizacijo evroobmočja februarja, smo sprejeli svežen, ki ni bil nesporn glede eh, Združenega kraljestva oziroma pogajalo se je o tem na najvišji politični ravni. E, torej, to, mm, torej, minimum, kar lahko pričakujemo, pa da tisti, ki niso v evroobmočju, ne smejo narekovati razvoja evroobmočja. S tem se prekorači rdečo linijo, tudi glede na prihodnje kooperacije. Hvala kolegu Torvalcu. Tudi že doslej je opozarjal na pomen strukturnih skladov in kohezijskih skladov za šipkajše države članice in kaj to pomeni za možnosti eh, investicij v teh državah če strukturnih skladov ne bi bilo. In kolega Gula, hvala za te pobude. Torej, visoka delovna skupina o lastnih sredstvih bo organizirala konferenco na začetku septembra in potem bomo videli, koliko bomo lahko njihove nasvete lahko, lahko vključili torej v naše poročilo pri čemer moramo seveda upoštevati tudi sodbe ustavnih sodišč, eh, ki so bile sprejete v zvezi s pristojnostmi nacionalnih držav. Eh, na vse to je treba paziti, da projekt ne bo spodletel. Najlepša hvala, sedaj pa prvo Šperes. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala lepa tudi vsem kolegom. Kaj tem, to, kar so povedali, je pokazalo, da so dobro prebrali poročilo in uh, da eh, se eh, strinjajo z temeljnimi načeli. Gospod Morezan, ki ga je zastopal gospod Balc, je zastavil celo vrsto vprašanj. In eh, rada bi mu odgovorila, da je bil cilj najo kot soporočevalcev, da natančneje definirava nekaj elementov. Kljub temu, pa bi moral ta parlament oktobra pozlati jasno sporočilo, potem, ko bo jasno, kaj se bo zgodilo z Združenim kraljestvom. In sicer jasno sporočilo glede prihodnosti eh, euroobmočja. Nisva omenila eh, člena 125 eh, eh, in eh, ta člen eh, bova še vključila v najno poročilo, kar zadeva spremembe pogodb. Eh, številni so o tem spregovorili. Kot prvi gospod Muresan, večkrat eh, sem povdarila, da ne želim eh, spremembe pogodb, ampak v določenem trenutku se bo potrebno odzvati na situacijo. Nam bo potrebno definirati zaveze držav članic evroobmočja. potrebno je storiti vse, kar nam omogočajo pogodbe. In predsednik Gvaltieri mislim, da je zelo dobro eh, povedal, koliko možnosti je v eh, pogodbi in te možnosti se je potrebno dobro ogledati. In eh, to bo že zagotovilo določena jamstva. Potem eh, Poltan je eh, govoril o treh stebrih, eh, o, o prevzemu odgovornosti. Mislim, da nas to vse zelo zanima. In potrebno se je izogniti pasti, da bi dali prednost določenemu moralnemu prepričanju. seveda eh, bova v eh, poročilu eh, upoštevala vse različne vidike, ampak izpostaviti je potrebno tudi, da evroobmočje ne deluje na optimalen način. Potem pa konvergenčnost, tudi to je točka, ki so jo številni izpostavili. Konvergenčnost bi morala zagotoviti večjo aktivnost na ravni držav članic. Gre za uporabo nacionalnih instrumentov. Gospod Artui, eh, vi pa ste govorili o instrumentih eh, Evropske unije in instrumentih evroobmočja. Ne vem, kako bo to vse skupaj izgledalo čez 20 eh, let. Mogoče te razlike več ne bo, ampak danes pa vidimo, da imamo 19 držav eh, članic evroobmočja, sedem, ki se eh, želijo pridružiti evroobmočju in dve, ki ste se odločili eh, za opt-out. Torej, potrebno je poskrbeti za ustrezno organizacijo. In to je tudi tisto, kar so poročevalcem predlagava. Potem pa kohezija, gospod Revali je odšel, ampak dobro. njegovi sodelovci mu bodo moj sporočilo zagotovo posredovali. Reimer eh, Böge je že govoril o tem, zato eh, se bom eh, le na kratko pomudila pri tem. Seveda je pomembno, da zadeve ex post ocenimo. Eh, če bi bilo enostavneje izvesti ex ante nadzor, potem bi to zagotovo storili. Po Maastricht to eh, vemo, eh, da nas čaka še veliko dela in v poročilu McDougall smo to v Evropskem parlamentu že poudarili in pohiteli smo, da bi razčistili ta vprašanja, ki so povezane z delovanjem evroobmočja. Mislim, da se ti dve zadevi prekrivata in uh, določena vprašanja uh, je težko obravnavati ločeno. Zahvaljujem se vam za vašo podporo in uh, res je, da uh, smo v tej razpravi uh, lahko prepoznali pravi evropski duh. Res je, da se skriva velik potencial za evropskim mehanizmom za stabilnost, ampak uh, Po tej izmenjavi mnen bova z soporočevalcem pripravila predloge sprememb in EMS eh, e eh, mora ostati temeljni element ene izmed eh, vej, ki se stavljajo strukturo za odziv na krizo, na morebitne prihodne krize po eni strani gre za proračunsko zmogljivost, po drugi strani pa je potrebno uda, povdariti tudi, da je potrebno upoštevati tudi ustrezen podporni sistem eh, za bančno unijo. Gospod Maragal, predlagali ste pogojevanje za sklad za eh, težavne eh, čase in nekateri so zastavili vprašanje, ali bomo vzpostavili avtomatičen mehanizem. EMS, eh, kot obstaja danes, temelji na pogojevanju, ampak če želimo zares rešiti eh, praktična in gospodarska vprašanja, ki se postavljajo glede vzdržljivosti eh, evroobmočja v primeru asimetričnih pritresov, potem eh, moramo temeljito razmisliti o tem skladu za težavne čase. Ne želim biti predolga. Mislim, da sem odgovorila na že kar nekaj vprašanj. Eh, gospod Fernandez je uh, podal dve pripombi. In sicer, eh, če ko govorimo o Evropskem skladu za stabilnost, govorimo tudi o členu 22, Eh, da, tukaj gre za proračun Evropske unije in ali eh, gre eh, za uporabo sredstev, ki jih je sprostila Evropska centralna banka. O tem je bilo govora na našem posvetu. Oba soporočevalca sva se odločila, da bom to vključila v to poročilo za pomočjo predlogov sprememb. Torej, videli bomo, kako bo to delovalo. In še zadnja vprašanja pripomba eh, Silvi Gijam, eh, z tem se bo zagotovo potrebno še ukvarjati. Eh, z Marijem Montijem eh, sva se sestala v Rimu in. Delovna skupina eh, najprej eh, ni imela mandata, da bi se ukvarjala z proračunom evroobmočja. Eh, potrebno je bilo priveriti. Eh, njen mandat eh, in eh, videli bomo, kako bo ta skupina obravnavala tematiko evroobmočja v končnem poročilu. Glede na to, eh, da pa že oziroma da bomo dobili osnutek pred obravnavo na plenarnem zasedanju, bomo takrat lahko bolje upoštevali ta prispevek. Najlepša hvala za vašo potrpežljivost, hvala lepa. Prvanž Berez, hvala lepa Rajmerju Bögeju, hvala lepa oporočevalcem v senci, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Rok za vložitev predlogu sprememb je 7. juni do 12. ure. Kaj pa pravita poročevalca, če bi predstavili ta rok na eh, četrtek 9. junija do 12. ure? Na soporočevalce se strinjate, naslednja seja, skupna seja odborov Ekon in e, proračun bo 11. junija. Takrat e, bomo obravnavali predloge sprememb, prisluhnili pa bomo tudi finančnim ministrom, ki so se e, strinjali, da bodo prišli e, na sejo našega odbora. To je zagotovo zelo pomemben e, trenutek potem pa uh, bomo sprejeli svojo odločitev na glasovanju in oktobra bomo to najbrž obravnavali na plenarnem zasedanju. Eh, nekaj časa smo ukradli odboru eh, Ekon, zato prosim predsednika in pa člane, da mi oprostijo, ampak nekako ste bili sostorilci. Ja, deloma prevzimam odgovornost. Samo 15 minut zamujemo, torej Mislim, da smo ta eh, čas eh, zelo dobro uporabili. Hvala lepa vsem kolegom.